Uh, Lahko začnemo s prejetjem dnevnega reda. Prijeli smo prošnjo za ustno vprašanje in sicer glede fajlov dostop do dokumentov glede trajnostnega razvoja, prehrane in tako dalje. In če nihče ne nasprotuje temu, lahko sprejmemo dnevni red z dodatkom tega ustnega vprašanja in sicer to ustno vprašanje bomo obravnavali popovdan kot točko 17a. Later we have uh... In še sporočila predsednika. Prvo se nanaša na naslednje seje odborov, ker prihaja do prekrivanja za zaslišanji 29. in 30. ter 6. ne bo sestankov tega odbora. Kako pa bodo potekali zaslišanja? Vela skupaj z odborom Peš v ponedeljek 29. septembra ob 14.30. Zaslišanje Andrio Kajtis v torek ob 9. Potem Arjas Kanjete skupaj z odborom ITRE v sredo 1. oktobra ob 18. Podpredsednica Bratoškova skupaj z ITRE v ponedeljek 6. oktobra ob 14.30. Poslanci boste prijeli vabila in osnutke dnevnega reda od sekretarjata in to za vse vsa zaslišanja, kjer naš odbor sodeluje. Uh, Druga točka sporočil predsednika pa se nanaša na srečanje z predsedstvom konec septembra in sicer 30. da bi se pogovarjali o CITES. O tem bomo razpravljali zato, ker Evropski parlament in sveta niste enakega mnenja glede delegiranih aktov. Tu skušamo poiskati rešitev. Pa še glede tolmačenja. Danes imamo na voljo tolmačenje v 21 jezikih. Opravičujemo se za kolege, ki govorijo malteško in estonsko, vendar zanje danes žal ne bo tolmačenja v njihovem jeziku. Kot običajno imate preko e-meetinga na voljo tudi vse dokumente, poleg tega pa eh, bo ta sestanek tudi predvajan. Poslanci imate na voljo tudi aplikacijo za digitalni podpis, ki omogoča poslancem elektronski podpis. Uporabite lahko pametno kartico ali PIN kodo. To ima več prednosti. Večja je varnost, prav tako omogoča to boljšo mobilnost. In zato, da lahko uporabljate digitalni podpis, morate poslanci zaprositi za PIN kodo, to je priporočena opcija, ali pa pametno kartico. Glede digitalnega podpisa bo 9. oktobra ob 16. tudi predstavitev. Vabilo ste že dobili po elektronski pošti. Meeting, e -meeting the... Predstavitev e-meetinga. Zato, da bi zmanjšali porabo papirja, je parlament uvedel projekt e-meeting. Ta daje možnost dostopa do vseh dokumentov, s pomočjo tablice ali prenosnega računalnika. Predstavnike GD ITEK, gospa Virbekojka in Dana Wadi, sta povabljena. Oba sedaj vabim za kratko predstavitev, da nam razložita ta projekt. Uh, hvala, gospod predsednik, in hvala za priložnost da predstavimo aplikacijo e-meeting. Tisti, ki ste bili poslanci ali zaposleni že v prejšnjem mandatu, ste za to verjetno že slišali, morda ste ob to aplikacijo že celo uporabljali. Nedvomno pa je veliko novih zaposlenih in poslancev, zato bi vam rada predstavila, kako ta aplikacija deluje. Kot je del gospod predsednik, E-meeting naj bi pomagal celotnemu parlamentu, da bi porabili manj papirja. Vemo, da je v preteklosti bilo veliko papirja potiskanega zlasti za sestanke, potem pa se je vsta papir le malo uporabljal. S tem smo ustvarjali veliko količino odpadkov. E-meeting pa ni namenjen samo temu, da bi nadomestili papir, pač pa tudi naj bi vsi skupaj delali bolj učinkovito in to ne samo v sejnih dvoranah in pisarnah, pač pa tudi drugot z uporabo mobilnih naprav. Torej, e-meeting smo razvili v naši hiši zato, da bi v Evropskem parlamentu lahko delali drugače, bolje. Na voljo je na vsaki napravi, prenosnem računalniku, pametnem telefonu, tablici. Če imate povezavo Wi-Fi ali 3G, lahko iščete dokumente, kot bi bili ti natisneni na papirju. Demonstrirali vam bomo, kako se uporablja e-meeting. Tisti, ki imate pri sebi naprave, pametne telefone ali tablice, eh, lahko se logirati, povedali vam bomo kako. Pripravili smo tudi to, ta dokument oziroma ta navodila. Nismo vam hoteli razdeljevati preveč papirja, ampak tale je bil izjema. Na kratko. E-meeting je spletna aplikacija. To pomeni, da potrebujete nek naslov, spletni naslov, kjer to najdete. To lahko najdete tudi v hitrem vodniku. Potem pa potrebujete svoje mm, geslo oziroma uporabniško ime. Z dovoljenjem predsednika prosim sedaj svojega kolega naj nakratko predstavi, kako deluje en meeting, potem pa smo vam na voljo za vprašanje. Thank you, good morning everybody. Hvala, lepo zdrav vsem. Uporabil bom iPad, lahko pa uporabite tudi katerokoli drugo napravo. Kot rečeno, e-meeting je spletna aplikacija, torej vam ni potrebno eh, inštalirati nobene programske opreme. Torej potrebujemo uradno spletno stran Evropskega parlamenta, potem pa še poševnica e-meeting. Ker je ta aplikacija interne narave, je na voljo le zaposlenim, torej poslancem in zaposlenim, potrebujete uporabniško ime in geslo. Jaz bom uporabil svojega, vi boste pa seveda svojega. To je sedaj moje uporabniško ime. To je sedaj moje geslo. Once I get access the first time of the application we have just Potem pa sledijo trije koraki za to, da pridete do dokumentov. Izberemo jezik, odbor in sam sestanek. Kliknem na start in to je sedaj ta omestnik, ki je na voljo v katerem koli jeziku seveda in na voljo so seveda tudi vsi odbori na istem omestniku. Zdaj bom to povečal, da vam pokažem, kje sem. Tukaj vidite, izberem jezik, zdaj bom spremenil to na angliščino. Potem pa tik ob tem izberete še odbor. V tem primeru izberem okolje. To je sedaj ta celovit pogled. Na levi imamo sestanek, na desni pa imamo za vsak sestanek dnevni red. Na desni zgoraj imamo različne parametre. Recimo, lahko pogledamo dnevni red, lahko vidim samo dokumente, kasneje vam bom povedal še, kaj pomeni e-komite oziroma e-odbor. Potem povratna informacija, če želite prositi za pomoč ali kako novo značilnost in potem spode pomoč, ki razloži, kako uporabljati to aplikacijo. Potem imamo tukaj še dodatek. Mi lahko priložimo katerikoli dokument v zadnjem trenutku. Torej, kadarkoli lahko dodamo um, kak dokument, ki ga potem lahko vidijo vsi. Poleg tega imamo tu še način, kako lahko delimo z drugimi katerokoli točko dnevnega reda, z asistente ali komarkoli drugim. Zdaj pa podrobneje vsebino te aplikacije. Če recimo na levi izberem današnji sestanek, torej 24. Na desni dobim posodobljeno različico dnevnega reda z vsemi povezanimi dokumenti, torej plus za katerikoli točko in potem lahko vidim še dodatne informacije, ki se nanašajo na katerokoli točko dnevnega reda. Seveda z dodatnimi informacijami glede poročevalcev in tako dalje. Običajno se je to v preteklosti tiskalo. Osnovna ideja tu pa je, da to aplikacijo lahko uporabljamo kot nadomestek za tisto, kar se je dosedaj tiskalo. Za katero koli točko dnevnega reda imamo dokumente, ki so povezani z njo, recimo osnutek dnevnega reda v katerem koli jeziku. Tole je zdaj romunski jezik in kot vidite, lahko odprem dokument. Če bi rad karkoli pripisal oziroma kakorkoli posegal dokument, ga lahko odprem v drugi aplikaciji. To pa je odvisno od naprave, tukaj odprem v Adobe Readerju. Zdaj pa lahko dejansko mm, imam tudi interakcijo. Lahko si kaj označim, lahko si kaj pripišem, dopišem. Tole je recimo pripomba. Vse, kar naredim, je lokalne narave. Torej ta interakcija poteka samo z lokalno različico, ki sem jo naložil z interneta. Tega torej ne delim z nikomer drugim. Ko zaključim s pripombami, lahko svoj dokument delim tudi z asistentom ali s kolegi. Vse pripombe, vse pripisano na tem dokumentu je shranjeno v tej novi različici, ki jo bom lahko delil s komerkoli. To je zato tipičen način, kako uporabljati e-meeting. Kadarkoli lahko dostopam do razpoložljivih dokumentov, tudi pred samim sestankom, dobim vse jezikovne različice, dokument odprem, lahko tudi pripisujem karkoli in to potem, če želim, delim s kolegi. Poleg e-mitinga imamo še eno aplikacijo. To pa je e-komiti oziroma e-odbor. To je delovno orodje za katerikoli odbor. To je prostor, kjer vsak odbor lahko shranjuje katerikoli dokument povezan z njegovim delom. Tu lahko najdete dodatne informacije, ki vam pomagajo pri pripravi na vaš sestanek. Imate osnutke poročil, osnutke mnen, tu lahko najdete predloge sprememb ali tudi roke za vložitev predlogov sprememb. To je aplikacija e-komiti, ki je na voljo za katerikoli odbor. In če vam na kratko pokažem še, kako to deluje. ta aplikacija omogoča več in bolj bogate informacije. Deluje ta aplikacija na katerikoli napravi, na katerikoli resoluciji zaslona. Tukaj imam vse informacije v zvezi z poslanci in asistenti. Lahko dobim tudi njihove podatke, tako da se lahko tudi obrnem na nje. Zato je ta aplikacija zelo koristna za asistente. To je torej e-committee. Glavna aplikacija pa je e-meeting, kot sem vam predstavil prej. S tem sem zaključil svojo predstavitev in če imate kakršnokoli vprašanje, sem vam na voljo. Hvala lepa. Non credo che ci sia. Mislim, da ni nobenih vprašanj s tem v zvezi. To predstavitev smo organizirali zgolj zato, da bi kolegi lahko videli, kateri so inštrumenti, ki so nam na voljo. Skupaj s sekretarjatom in z generalnim direktoratom ITEK bomo organizirali tudi sestanek, neke vrste usposabljanje za asistente, tako da se bodo lahko vedno bolj navadili na uporabo teh inštrumentov. Zahvaljujem se generalnemu direktoratu ITEK. Prehajamo na naš dnevni red. Naslednja točka dnevnega reda, točka 4, se nanaša na sporočilo o stališču sveta. Gre pa za možnost, da države članice na svojem ozemlju omejijo ali prepovejo gojenje gensko spremenjenih organizmov. Sam bi se omejil samo na to, da povem, da ima ta dokument precej dolgo zgodovino. Svet je dal predlog leta 2010, parlament je julija 2011 sprejel svoje stališče v prvem branju in šele junija 2014 je bil dosežen politični dogovor v svetu s pozitivnim glasom vseh držav članic, za izjemo Belgije in Luksemburga ki sta se vzdržala. Konec julija, 23. julija, je svet sprejel svoje uradno stališče, ki je bilo posredovano na začetku plenarnega zasedanja 15. septembra. Tudi v povezavi s tem, da je italijansko predsedstvo želelo poskusiti doseči dogovor v drugem branju, še pred iztekom leta 2014, smo opredelili naslednji koledar. 13. oktobra bomo obravnavali poročilo oziroma mnenje. O tem bomo razpravljali v odboru Envi. 15. oktober je pa rok. Glasovanje za mandat 5. novembra, seveda ob želji, da bi svetom dosegli dogovor pa bomo potrditev imeli januarja 2015 in seveda glasovanje na plenarnem zasedanju januarja 2015. To je bilo edino, kar sem vam želel povedati glede časovnice. Naslednja točka je točka 5 in sicer sprejetje zapisnika sej 23. in 24. julija ter 3. septembra 2014. Če ni nobenih drugih pripomb, če jih ne bo do konca današnjega sestanka, potem bodo zapisniki s tem sprejeti. Sedaj pa prehajamo na naslednjo točko, in sicer gre za ugovor v skladu s členom 106, sistem za trgovanje z emisijami, seznam sektorjev in delov sektorjev, ki veljajo za izpostavljene tveganju premestitve emisij CO2 za obdobje med letoma 2015 in 2019. Hm?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 Videli smo, da je veliko lobistov tudi v zadnjem trenutku še pošiljalo elektronsko pošto. Samo da začnemo s tem, kaj sploh pomeni to premeščanje emisij. Vemo, da nekatera podjetja imajo težave z mednarodno konkurenco. Če ima neko podjetje težave z mednarodno konkurenco, potem to pomeni, da to podjetje lahko brezplačno dobi dovoljenje na mesto preko dražbe. Ampak Sistem je namenjen temu, da bi vse potekalo preko dražb in samo izjemoma bi podjetja dobila dovoljenja brezplačno. Metodologija za izračun tega, katera podjetja so upravičena dobiti brezplačna dovoljenja, o tem je bilo govora večkrat. Že leta 2008 je bilo odločeno, katera podjetja, metodologija je zelo zapletena, torej katera podjetja pridajo na ta seznam. Kot odbor Envi smo že razpravljali o tem, nasprotovali smo že leta 2009 tej metodologiji in rekli, da bi preveč družb prišlo na seznam eh, premestitve emisij. Vsa podjetja, ki proizvajajo CO2, bi tako prišla na ta seznam. Žal se je skazalo, da smo imeli prav. V tem trenutku več kot 95 odstotkov vseh emisij industrije je na seznamu premestitve emisij. Če vas ni na tem seznamu, pravzaprav delate nekaj narobe in morate takoj poslati svoje lobiste. Ta seznam je zelo dolg. Mi smo se glede tega že pritožili leta 2009, ampak takrat nam je komisija dala pomembno obljubo. Rekli so, leta 2014 bomo to ponovno pregledali. Tudi v zakonodaji iz leta 2008 piše, da bo pregled opravljen in to je edini trenutek od leta 2008 do 2020, ko se ta seznam lahko spremeni in tudi sname nekatera podjetja. Sicer se bo podjetje lahko zgolj dodajalo. In ker je bil obljubljen ta pregled za leto 2014, eh, smo čakali in čakali na ta pregled. Ta pregled je potekal letos poleti. Komisija torej opravila svojo domačo nalogo in pripravila oceno vpliva. Žal pa te ocene še vedno ni na voljo za javnost. To pomeni, da bo nova komisija, ki se je odločila za boljšo zakonodajo, morala se ukvarjati s tem. Jaz pa mislim, da če se odločite za boljšo zakonodajo, je ena od prvih stvari to, da javno objavite svoje delo. Nočemo torej, da se gremo skrivalnice. Mi imamo to oceno in to smo tudi pošiljali vsem, ker se nam zdi, da je zelo pomembno, da to poznamo. Naš največji problem v tem trenutku je ta, da za določanje tega, katera podjetja bodo na seznamu tveganja premestitve emisij, se uporablja cena 30 evrov na tono CO2. Vsi vemo, da je trenutna cena oglika 5. To je velika težava, kajti višjo ceno, kot predpostavljate, več podjetij bo imelo potencijalno težave z mednarodno konkurenco. Če je vaša predpostavka 100 evrov, bodo na seznamu vsa podjetja, ampak od predpostavki 30 evrov boste imeli več kot 95 odstotkov vseh družb na seznamu. Ta ocena to dejansko obravnava in zanimivo si jo je pogledati. Na strani 33 je zelo lepo razdeljeno, kako po najbolj skrajnem scenariju bo cena leta 2020 12 evrov. 12. Ocena vpliva, torej sama zaključuje, da je nelogično, da uporabljamo ceno 30 evrov za ta seznam. Ampak tisti, ki pravijo, dolžni ste uporabljati 30 evrov, ker to piše v zakonodaji, za nje je na strani 33 jasno napisano in citiram. Direktiva ne omenja izredno vrednosti, ki naj bi jo uporabili pri oblikovanju cene potrebujete sistem ocene učinka za to, da boste lahko uporabili najboljše razpoložljive podatke. Mi jih torej imamo v tej oceni. In če gremo potem na zaključek na strani 4, tu piše, najboljša različica bo pripeljala do manj brezplačnih podelitev v celotnem obdobju do leta 2019. To bo privedlo do 5 milijard evrov dodatnih prihodkov za države članice. Pomembno je tudi, da tu piše, da tu ne govorimo o ceni oglika, ali bo šla gor ali dol, gre za vprašanje porazdelitve. Teh 5 milijard evrov, tu gre predvsem za porazdelitev, kdo bo to plačal in kdo bo ta denar dobil. Predlog komisije zdaj je, da ostanemo pri 30 evrih, torej komisija govori v nasprotju z lasno oceno učinka, poleg tega pa imamo še 5 milijard evrov, ki jo bomo dali industriji, ki nima težav z mednarodno konkurenco, ker so itak na seznamu, kjer je cena oglika previsoko zastavljena. Na nek način torej dajemo sedaj ta denar na pleča davkoplačevalcev. Zato se obračam na kolege iz ELS, ki vedno v vseh gospodarskih razpravah pravijo, kako moramo biti previdni z davkoplačevalskim denarjem. Zdaj se pogovarjamo o tem in kar nenadoma 5 milijard evrov na plečih davkoplačevalcev ni več tako zelo pomembno. Govorimo pa o industriji, ki nima težav z mednarodno konkurenco. Celo v objavah lahko najdemo sedaj napake. Seveda je tudi tu napaka, namreč Peter, ne pravim, da se moramo znebiti celotnega seznama, pravim samo, uporabimo boljšo ceno oglika za opredelitev seznama podjetij, ki so na tem seznamu. Temu se reče boljša zakonodaja in to je tisto, kar bi lahko rekli, opravite analize in se ravnajte po njih, dajte denar tja, kamor sodi in ne nalagajte davkoplačevalcem zneskov, ki, mm, za katere bi morala plačevati industrija, ne pa davkoplačevalci. Razočaran sem in moti me, da se Peter zmoti pri izjavah za javnost, tega nisem vajen. Torej, ta pre Razdelitev denarja je zelo pomembna. Zdaj pa končno vprašanje. Tudi lobisti pravijo, no, ampak s tem se ustvarja pravna negotovost za industrijo. Kot rečeno, že leta 2008 je bil napovedan pregled leta 2014. Ocena učinka kaže, da 30 evrov ni primirna cena. Vsi akteri z izjemo industrije. Tudi države članice pravijo, cena mora biti drugačna, ampak v tej oceni piše 16,5, kar je še vedno zelo visoko, potem pa je napisano, da bi morali čim bolj pravično doseči te rezultate. Politična odločitev pa je drugačna. Mi, kot parlament, smo upravičeni do ugovora, sam pa pravim, da smo dolžni ugovarjati. To je naša dolžnost. Kot odločevalci moramo komisiji reči oprostite, ampak to je slaba politika, to ni boljša zakonodaja. In upamo, da bo Franz Timmermans čim prej tu. Zato je naša dolžnost, dolžnost poslancev, da temu nasprotujemo in rečemo, pripravite boljši seznam. Industrija je točno vedela, da bo nastopil pregled, industrija točno ve, da ima parlament pravico do ugovora, zato mi sedaj se moramo v skladu z našimi pravicami. In pravim, da to moramo narediti, komisija pa naj pripravi nov seznam eh, premestitve emisij. Tako da, če uporabite pravo ceno in pripravite nov seznam, lahko z delom nadaljujemo. To ne delam rad, ampak za me gre tukaj za temeljno vsebinsko točko in tudi za način, kako izvajamo svojo politiko. Upam, da bom dobil večino v tej hiši za ta ugovor, da resnično začnemo z boljšo zakonodajo že danes. E Hvala lepa. Bomo začeli s Petrom Lizejem. E, e, Hvala lepa, gospod predsednik. Večkrat sem se čutil nagovorjenega, zato se moram zdaj na to odzvati. Do določene mere razumem to predstavljeno stališče Basa Ajkauta in kolegov, ki so predlagali to resolucijo. Tudi jaz se namreč zelo jezim nad delom nekaterih lobistov. Zelo vplivni lobisti eh, nasprotujejo trgovanju z emisijami. Zelo odkrito eh, so večkrat povedali, da se jim zdi nesmiselna. Če je cena tako nizka, kot je danes, potem bi lahko kar počakali, da ta trgovina sama odmre brez posebnega ukrepanja. Mi se pa zauzemamo za to, da bi ta trgovina ostala pri življenju in učinkovita. S tem postavljamo pod vprašaj eno široko politično področje Evropske unije, česar ne podpiram. Nekateri predstavniki industrije so zdaj zaskrbljeni. Če nekateri lobisti ne bi v zadnjih letih igrali umazane igre, te razprave danes ne bi bilo. Ne bi si nam bilo treba razbijati glave zdaj s tem, morda bi prišlo do ugovora drugot, ampak ne na tak način. Evropska unija mora spremeniti svojo politiko in ukrepati. Ban Ki-moon je sklical srečanje na vrhu v New Yorku. Ni prav, da Evropska unija v takšnem okviru ne nastopa z istim skupnim stališčem. Evropska unija mora doseči cilje in tudi naša politična skupina podpira to stališče. Tu gre za zelo, zelo pomembno vprašanje. Mislim, da moramo okrepiti trgovanje z emisijami in zato smo glasovali za to, da bi na koncu procesa opravili večji del nalog. Eh, mi tudi podpiramo eh, novega komisarja, ker se je za te zadeve boril eh, v Španiji. Mislim pa tudi, da bi morali v letu 2017 opraviti pregled. Do določene mere je do težav prišlo v industriji in zato o tem razpravljamo če bomo zdaj izboljšali predloge komisije, potem ne bo cena več 5 evrov. In skuša, skušal bom razdelati argumente Basa Eichhauta. Mi zagotovo njegove predloge eh, zavračamo. Je pa nekaj v tej razpravi, kar je odločilnega seznam premeščenih emisij eh, seveda favorizira eh, tehnološko napredna podjetja. Le 10 odstotkov najbolj naprednih podjetij v Evropski uniji pridobiva svoje kupone brezplačno vsi, vsi ostali, vsa ostala podjetja sodelujejo na dražbah, zato da kupone lahko kupijo. To je zelo pomemben vidik. Le 10 odstotkov najbolj naprednih podjetij pridobiva kupone brezplačno. Inovacije pa je treba spodbujati. Skušamo zagotoviti inovacije v novo tehnologijo, zato da bojo podjetja tehnološko razvita. In če bodo vlagala v inovacije, potem jim. Uh, kuponov več ne bo treba več kupovati. Ne za 15, za 15, ne za 20 evrov. Ne bi radi, da eh, podjetja kaznujemo, če so tehnološko napredna. Inovacije je treba spodbujati. In to je zelo, zelo pomemben vidik v celotni trgovini z emisijami. Podjetja, ki so v preteklih letih eh, nalagala in ulagala pravzaprav v nizkooglične tehnologijo, eh, ne smemo kaznovati eh, in ravno zato ta predlog v tem smislu zavračamo. Seveda potekajo razprave na različnih nivojih, seveda niso vsi enako tehnološko razviti, eh, eh, veliko podjetij pravi seveda, da so tehnološko razvita, pa morda ni čisto res. Niso vsi uh, prvaki, tudi uh, v nogometu niso vsa podjetja, uh, eh, vse ekipe najboljše. Uh, in ko Nemčija tekmovala proti Španiji, je Španija zmagala, pa ne zaradi. Uh, sodnikov, ampak zaradi tega, ker so bili španci boljši. Tako je tudi ime podjetij. Kdor izpolnjuje ustrezne kriterije, je tehnološko napreden in zato eh, ne sodeluje v trgovanju z emisijami. Podjetja, ki investirajo in so dejansko najboljša, teh ne moremo kaznovati. Ne moremo reči, zaradi tega, ker se je parlament nekaj zmislil, boste pa morali sodelovati v trgovini z emisijami. Če bomo nekaj takšnega storili, se bodo stvari res zapletle. Nobena skrivnost ni. Evropska komisija je v svoji interni razpravi raz, razmišljala o različnih opcijah. V 40 odstotkih smo govorili, komisija je to sprejela zaradi tega, ker se je odločila, da ne bo prilagodila seznamo z premeščenih misij. Obstajajo komisari, ki niso podpirali 40 odstotkov. Zdaj je to prišlo do politične eh, ga, eh, trgovanja, tako rekoč, še pred srečanjem v New Yorku. Zdaj, Bas pravi, da tega seznama ne želi, ampak vseeno, tu se bo treba odločiti. Čisto pravno imamo možnost, da seznam zavrnemo. Rečem lahko komisiji, želimo drugačen seznam, ampak seznama tudi zdaj nimamo uh, na papirju. Zato tu ne gre za odločitev ja ali ne, pravno gledano. Mi zavračamo Eh, to, če bomo upoštevali baso predlog. In potem nobeno podjetje no, z nobenega sektorja, eh, ne glede na to, ali vlagajo ali ne, potem niso ničesar pridobila in tega pa tudi ne želimo. Za to razpravo so mnogi uh, krivi, to sem jasno povedal. Nekateri lobisti v Bruslu uh, ne igrajo čiste igre, ampak zato ne smejo trpeti eh, podjetja in delavci. Naša politična skupina je iz teh razlogov proti predlogu Basa Ajkauta. Grazie, Peter Lise, adesso... Hvala lepa. Matija Skrote. Hvala lepa. Naša politična skupina še ni zauzela končnega stališča glede tega predloga. Želeli smo videti tudi, kako bo potekala razprava, tudi s komisijo. Jaz do določene mere razumem predlog Vasa Ajkauta. V zadnjem mandatu smo se pogovarjali veliko o temu backloadingu in zdaj poglejmo si poročilo Iva Beleda kako bomo zagotovili stabilnost trga, kako bomo zagotovili, da bo trgovina z emisijo eh, živela, eh, se razvijala, eh, kaj bo zdaj z gospodarskim razvojem. Ampak nihče ne bo tako radikalen, da bi seznam premeščenih misij kar. Uh, uh, ukinili. Nihče ne želi, da bi se podjetja odselila iz Evropske unije kar tako. Mislim, da moramo biti zelo, zelo pazljivi. Slišali smo, eh, kako so evropejci eh, zagovarjali evropska stolišča v New Yorku. Zdaj pa, če bomo rekli, da bomo zavrli ta proces, je nekaj. Eh, drugega to. Jaz mislim, da smo se s tem backloadingom res veliko ukvarjali, to je postal del moje dnevne rutine, veliko, veliko osivih las sem pridobil s tem. Obstaja velik trg s kuponi in komisija sprašuje, kaj se zgodi, če bo osnova za izračun 30, kaj pa če bo 16 evrov. V oceni učinka je eh, o tem govora, ampak premalo. Mene zanima od komisije, kaj zdaj to pomeni za certifikate oziroma za kupone. Kaj to pomeni tudi za izračun? Če želimo doseči 30 evrov, zdaj pa dejanska cena 5 evrov, je razlika 25. Kako je s tem izračunom? Kdo bo ta račun na koncu plačal teh 25 evrov? Stranke, državljani, podjetja, podjetja, ki so za ston pridobila kupone? Ne vem, morda bi nam komisija lahko nekoliko bolj natančno povedala, kdo bo na koncu imel uh, največji račun, ki ga bo moral plačati. Pa še nekaj. Če bomo podprli zdaj ta predlog Basa Aikauta. Kaj to potem pomeni za nadaljni razvoj? Čeprav razumem, bodo podjetja do aprila 2016 za 15 evrov morala kupovati kupone za 2015. Ali bo komisija počasi delala, transparentno ali ne? Glede na to, da ni objavila ocene učinka, Eh, je, Evropsko, je Evropski parlament zelo zaskrbljen glede tega, kako se bodo stvari odvile naprej. Če bomo stvari predelali, tudi seznam premeščenih mesij, potem bi se lahko čez 4-5 mesece še kaj zgodilo. Povejte nam, prosim, kakšen je vaš časovni načrt in kako bo do vaši načrti vplivali na število kuponov. Pa še glede eh, eh lobisto strinja se s Petrom Izem, nekateri so tu hoteli preprečiti backloading, rekli so, da je 5 evrov preveč, 6 evrov, da je preveč. Logična posledica bi pravzaprav bila, da bi morali prilagoditi seznam in eh, ceno postaviti pri 5 evrov. To naj bo popolnoma jasno. nihče ne bi rad ukinil eh, tega seznama premeščenih mesij, ampak nekaj je popolnoma jasno. Ta seznam bo treba spremeniti, prilagoditi eh, okoliščinam. Sicer okoljevarstvo ne bo užilo več podporo med državljani in predvsem račun, ki ga za to plačujemo. Zato torej zastavljam vsa ta vprašanja komisiji. Upam, da lahko računam, da boste na ne odgovorili. V naši politični skupini se bomo še danes o tem pogovarjali, eh, zaradi tega, ker tu ne gre za preprosto vprašanje, ki bi bilo črno-belo, a vseeno eh, zatisniti si pa oči tudi ne smemo. Ta razprava se je razživela, eh, lobisti so zelo aktivni, ampak eh, mislim, da se bomo morali na koncu, upam, utemeljeno odločiti hvala lepa gospod predsednik naj povem da se strinjam z gospodom Eckhoutom glede ocene učinka da bi morala biti objavljena in to pravočasno naša skupina EKR pa vseeno ne bo podprla njegovega predloga treba je razumeti zgodovino in razvoj tega vprašanja. Vsi vemo, da trgovina z emisijami ETS ne deluje, kot bi si želeli. Če si ozremo v zgodovino, hitro lahko ugotovimo, da je. Uh, posegla v celoten postopek gospodarska kriza, finančna kriza, ki je res imela hude posledice za mnoge sektore po vsem svetu. Šele zdaj lahko vidimo, da dejavnost v industrijskem sektorju spet dosega de, eh, nivo iz preteklosti. Če si pogledamo ceno CO2, pa eh, moramo natančno razumeti, kako je upeta v celotno gospodarsko krizo. Na začetku trgovine za emisije je. Eh, videti, bilo videti, da se bo cena dvignila. Eh, vse, kar je komisija storila, vse, kar je parlament, vse, kar smo želeli z instrumenti za stabilnost trga doseči. Hoteli smo dvigniti ceno na 30. To je bila naša ambicija. Na to ne smemo pozabiti. Ampak zdaj v tem trenutku smo soočeni z izzivom. Če bomo podprli zdaj ta ugovor uh, kolega Ankauta, bo to zelo problematično. Tu gre za črno-belo sliko, zdaj se moramo odločiti za ja ali ne. Če bomo to podprli, potem eh, bomo s tem odpravili stabilnost, ki jo podjetja potrebujejo. Vprašanje je seveda, kako bi v takšnem primeru lahko pravno, s pravno neuporečnimi metodami to uredili. Če na začetku leta 2015 ne bomo imeli tega seznama, bomo dejansko destabilizirali trg ustvarili bomo pravno vrzel za tista podjetja, ki so najbolj učinkovita, a to zna biti problematično. Treba je dati industriji stabilno okolje za to, da se bo okrepilo. Naš namen mora biti zagotoviti sistem ETS, ki bo dobro deloval. To je bil tudi naš namen od vsega začetka. Več metod imamo, ki jih lahko uporabimo za to, da lahko to dosežemo. In ravno iz teh razlogov menim, da ugovora kolega Eckhouta ne bo že, ni prav podpreti in zato naša politična skupina EKR tega predloga ne bo podprla. Ok, mister Gerbrandi. Dobro, gospod Gerbrandi. Um, hvala lepa, gospod predsednik. Zagotavljam vam, da je velika večina ljudi v tej dvorani proevropejcev, kot sem tudi sam. Uh, Eh, ravno kar smo preživeli težko volilno kampanjo, kampanjo, eh, v kateri je bilo veliko kritike zrečene glede evropske politike. Vš čas zagovarjam in trdim, da je Evropa sposobna sprejemati odločitve in to povezujem tudi z nacionalnim postopkom odločenjem. Pravim, da je evropsko veliko bolj transparentno, kot pa je nacionalno odločanje, politično odločanje in da se. O, vse čas eh, osredotočamo na dolgi rok in da eh, smo se tu pogovarjali o gotovi oskrbi z energijo do leta 2050, medtem ko so na nizozemskem razpravljali v parlamentu o naslednjem kitu. Ves čas evropskim državljanom zagotavljam, da je evropsko politično odločanje veliko širše, da je veliko bolj utemeljeno na znanstvenih dogajanjih, da izvajamo ocene učinka, ki so objavljene in da so evropske politike utemeljene na takšnih uh, analizah, ki so res poglobljene. In potem pride predlog glede selitve vira v CO2, ki ni utemeljen na oceni učinka in ki je celo v popolnem neskladju z neobjavljeno oceno učinka. Zato zastavljam prvo vprašanje komisije, zakaj za Boga imamo to razpravo, ne da bi uh, razpravljali o objavljeni oceni učinka in zakaj za Boga Evropska komisija uh, predlaga nekaj, kar ni v skladu z njeno lastno oceno učinka, niti pri, ne samo, da malo odstopa od nje, ampak je v pravem nasprotju. Upam, da si bo komisija lahko kaj zmislila kot razlago za to. Če naj bo evropska politika resna, če naj evropsko politiko uh, utemeljujemo, obranimo tako, kot to, smo to počeli doslej, čež da je dolgoročna, da je transparentna in da je znanstveno utemeljena, kar ta predlog za premestitev emisij ni. 30 evrov na tono CO2 ni eh, predlog, ki bi bil kakorkoli znanstveno utemeljen. Jaz sem prebral veliko dokumentov, pa ne vidim nobenih dokazov za to. Naj podarim tudi, ker je bas ekaut. Eh, premestitev emisij, selitev virov CO2 ni eh, stvar, o, če, o kateri razpravljamo. Gre za ta seznam. ETS, selitev virov CO2, vse, kar smo si izmislili za to, da bi omilili podnebne spremembe, mora eh, biti storjeno tako, da spodbuja inovacije. Če naj spodbujamo inovacije, moramo pomagati tistim podjetjem, ki vlagajo v inovacije. prisiliti treba tista podjetja, ki niso inovativna, da začnejo vlagati v novo tehnologijo. S tem seznamom premeščenih emisij ne podpiramo tistih podjetij, ki so inovativna in ne silimo tistih, ki niso, da bi postala inovativna. Strinjam se, da je uh, to glasovanje nekoliko črno-belo, lahko glasujemo za ali proti, ampak če bomo zavrnili ta seznam, to še ne pomeni, da takšnega seznama premešenih emisij ne bo prihodne. Prav gotovo, da bo komisijo, bomo prisilili v to, da pripravite seznam, pa še boljši bo. V odgovor na to, kar pravi EKR, pa naj povem, veseli me, da si EKR želi, da bi bila tona CO2 30 evrov. Zelo me veseli, da je EKR zavezana takšnemu dvigu cene. Jaz bom z veseljem sodeloval z vami, ko bomo skušali popraviti sistem ETS v prihodnih mesecih. Res se zelo eh, eh, veselim že vaših predlogov in vaše podpore. In na koncu, gospod predsednik, včeraj je potekalo srečanje na vrhu v New Yorku pri Združenih narodih. Eh, v preteklem tednu smo videli kar nekaj poročil, ki so bila objavljena in ki trdijo, da je srednje in kratkoročno uh, treba ločiti uh, okoljevarstvo in podnebne spremembe tudi v posameznih izoliranih regijah. S drugimi besedami, če bomo ukrepali uh, eh, vz, zdaj glede podnebnih sprememb, s tem ne bomo ogrozili gospodarske rasti. Prav nasprotno, to bo gospodarstvo okrepilo. In to, eh, to ne trdijo samo nevladne organizacije, okoljevarstvene nevladne organizacije, tudi eh, IMF, torej Mednarodni denarni sklad in mnogi drugi eh, zelo modri ljudje trdijo to v svojih prispevkih. Jaz bom zagotovo podprl ta ugovor kolega Eckhauta, komisijo prisilimo naj pripravi nov seznam premeščenih misij, ki bo znanstveno temeljena, ne pa utemeljena na politični kuhinji. Grazie, Mr. Rodriguez Rubio. Mrs. Bueno, gospod Rodriguez. Hvala lepa. Naj povem, da bo naša politična skupina podprla to, ta ogovor. Naš argument eh, je zelo političen in socialen. Kot skupina menimo, da je ta ETS zdaj seveda dobra trgovina za velika podjetja, ki onesnažujejo. Največja podjetja pridobiva kupone eh, brezplačno in to zagotovo ni prav. Povečali, ta podjetja so povečale račune za elektriko za državljane, čeprav so kupone pridobile brezplačno, potem so pa kvote, ki so jih pridobile. Eh, prodajale in skušale s tem zaslužiti. V tretji fazi od 2013 do 2020 naj bi se brezplačne kupone omejilo, vendar pa so lobisti uspeli zagotoviti, da se je komisija eh, izmislila nov izgovor za nadaljevanje takšne trgovine. Zdaj je govor o selitvi virov CO2. In eh, to pomeni, da podjetja lahko premestijo svoje, eh, svoje tovarne, ki onesnažujejo ven iz Evropske unije in tako eh, v bistvu s to trgovino spodbujamo to selitev vira. In to je zagotovo zelo, zelo narobe. Izračun komisije je tudi uh, neutemeljen pod vplivom uh, lobistov. 30 evrov naj bi bila na tono CO2, čeprav pa je trenutna cena 5 evrov, če že, če sploh. Ta predlog zdaj ni nič drugega kot izgovor za to, da se nadaljuje z brezplačnimi kuponi, čeprav je cena nizka in trg živ komisija še naprej subvencionira umazano industrijo, namesto da bi skušala pospraviti stvari. Mi podpiramo ETS zaradi tega, ker to spodbuja podjetja, da so bolj učinkovita, ne pa ravno nasprotno. Ja, Gospod Linz, hvala lepa. Peter Lise mi se je zelo dobro predstavil stališče naše politične skupine. Naj samo povem, da je zelo pomemben argument za politično načrtovanje to, kar je povedal. Od 1. januarja 2015 bo ETS imel novo obliko. Čez nekaj tednov praktično se bo to spremenilo. Včasih pač tu ne gre za politično vprašanje, treba je upoštevati tudi znanstveno strokovne in tehnične vidike. Zdaj bomo rekli lahko ja ali ne in komisija se bo morala odzvati pač na našo odločitev. Ampak s tem je povezano eh, veliko več eh, vprašanj, posebej pa je tu pomemben časovni trenutek naša skupina, eh, ljudska stranka, ne bo mogla podpreti tega govora. Misli ostete? Gospa Grostet. Hvala lepa. Gospod predsedujoči, nisem. Uh, prepoznala svojega imena se opravičujem torej gospod lise je zelo dobro predstavil stališče naše politične skupine in to stališče popolnoma podpiram e, torej e, tu gre resnično za zavrnitev tega seznama e, sektorskega seznama ki so izpostavljeni premestitvami emisij to vnaša neko negotovost ki jo prav gotovo Eh, podjetja ne potrebujejo eh, v smislu predvidljivosti za investicije. Eh, v kontekstu gospodarske krize in cene energetskih verov evropska podjetja potrebujejo to zato, da so lahko konkurenčna napram tretjim državam. In cena za gorivo, ki je tu referenca, po mojem mnenju ne sme biti spremenjena. Tu bi želela spomniti še na to, da vključitev sektorja v eh, ta seznam to še ne pomeni da je ta sektor um, oproščen uh, plačevanja teh um, dajatev ne eh, gre za uh, zmanjšanje uh, Gre za primere, kjer je bilo zmanjšanje manj kot 21 odstotkov. To prav tako ne pomeni, da vsa podjetja, ki so tu uh, umeščena, da so uživala te uh, Eh, brezplačne kvote ne samo eh, deset odstotkov podjetij ki eh, imajo najnižje emisije bodo uživale eh, te eh, brezplačne kupone. Ostala podjetja pa bodo morala eh, še bolj znižati, omejiti svoje emisije oziroma kupiti dodatne kvote. To pomeni, da podjetja, ki so uživala te brezplačne kvote, so tista, ki za katera so veljale najniže medresorske korekcije in eh, to je vodilo v znižanje kvot za 17 odstotkov. Torej, tu bi želela povedati, da eh, poleg eh, pravnih vprašanj v zvezi z referenčnimi cenami imamo tudi gospodarsko realnost, ki jo je treba upoštevati in ta gospodarska realnost je izjemno težka za industrijo v Evropi. To je vse, kar sem želela povedati v podporo stališču Evropske ljudske stranke. Hvala lepa, gospa Gutland. Eh, Hvala lepa za besedo. Hvala lepa. Najprej naj povem, da je ta razprava zelo zanimiva. Meni se zdi, da so v tem predlogu zelo pomembna vprašanja, ki so bila izpostavljena. In mislim, da so zelo relevantni ti argumenti. In jaz sem ta predlog tudi uh, sopodpisala. in pri kriterijih za ta seznam obstajajo zelo, zelo veliki dvomi, še posebej pa pri določanju cene. Kot smo že slišali, je ta cena zelo, zelo nizka, nekje pri sedmih evrih na tono CO2. Zdaj pa se eh, za ta seznam uporablja referenco 30 evrov in to je tisto, kar je najbolj preče. Komisija je računala Eh, sicer eh, pri še, 16 eh, evri. To je torej zelo nenavadno. Zelo nenavadno je, da komisija ne sledi svojim uh, ocenam. Zato je treba komisijo pozvati, naj to še enkrat stori na novo, utemeljeno in pravilno, na podlagi neke realistične cene. Poskrbeti je treba za to, da se sistem ETS popravi, saj ne funkcionira dobro, resno se moramo eh, spopasti s tem in zagotoviti, da bo vzpostavljen res dober sistem, ki bo stabiliziral ceno. Tu moram nasprotovati uh, politični skupini ljudske stranke. Kontradiktorno je reči, da moramo prevzeti odgovornost za zaposlovanje in rast v uh, Evropi. Naša odgovornost je spodbujati zelene naložbe, ki bodo omogočile uh, hiter razvoj uh, v Evropi. Zdi se, kot čež, da uh, najstnika spodbujemo, naj ne opravi domače naloge, ampak naj se uleže na kavč. To je zagotovo napačen na, na pristop. Hvala lepa, gospod Fronte. Grazie, Hvala, gospod predsednik. Te dni, ko se je zvedela, da bomo razpravljali o tej temi, smo bili vsi kar napadeni od lobistov, ki so nas ne povabljeni, pravzaprav obiskovali, nam pošiljali svoje dopise. Mi v gibanju pet zvezdic smo v neposrednem stiku z državljani, ki so nam tudi poslali svoje mnenje. In državljani, če so obveščeni, imajo kaj povedati tudi, ko gre za tako strokovne zadeve. Tako so nam pisali, recimo, kako namerava Evropska komisija zagotoviti izvajanje temeljnega načela Lizbonske pogodbe, namreč onesnaževalec plačuje. Potem, kakšna je vizija Evropske komisije glede sedanje situacije? Berem konkretne besede državljanov. Več kot 95 odstotkov vseh podjetij brezplačno dobiva dovoljenje, da onesnežujejo se za sedanji sistem ETS ni v skladu s cilji EU, da za 80 odstotkov povečamo zmanjšanje na 95 odstotkov do leta 2020. Potem, kako bomo dosegli dolgoročne cilje, kako bomo dosegli naš končni rezultat. Dal sem vam samo nekaj predlogov dopisov, ki smo jih prejeli. V našem gibanju, kot rečeno, samo prenašamo besede naših državljanov. Državljani nas prosijo, da zavrnemo ta seznam, da podpremo ugovor kolega iz skupine zelenih. Lega konečna. Gospa konečna. Hvala lepa, gospod predsednik, spoštovani kolegi, gospe in gospode. povedala bom nekaj, kar ne bo popolnoma enako tistemu, kar smo slišali. Pri nas imamo veliko industrijo, ki porabi veliko energije. Ne lobiram za industrijo, ampak pozivam k razumnemu razmišljanju. Če bi ta predlog prejeli pred kakšne pol leta, potem bi bilo zelo smiselno, saj bi lahko o tem temeljito razmislili, ampak zdaj smo prisiljeni če, v odločanje. Če bomo to podprli, bomo dejansko ustvarili uh, negotovo situacijo v trenutku, ko je mnogo industrijskih sektorjev zelo uh, občutljivih. Stopna presposobnosti je vse višja, težko jo kontroliramo. Čeprav se zdi, da bi to morda lahko bila načeloma dobra ideja, pa lahko zdaj povzroči nepričakovane težave. Zame je največja prioriteta vedno zagotoviti ravnoteže med uh, gospodarstvom in okoljem. Treba je najti vedno ustrezno zlato sredino. Nespremljivo je, da bi zdaj uh, institucije uh, ujeli v uh, zakonodajno past, kajti tega si nihče ne zasluži predlog komisije podpira 27 držav članic, kar dokazuje, da je o tem potekala poglobljena razprava, da nacionalni strokovnjaki eh, te stvari podpirajo. Jaz bi rada videla oceno učinka za posamezne države. Za Češko namreč velja, da bi bil končen rezultat lahko zelo, zelo slab. Hvala lepa. Sedaj pa podpredsednik Poc. Hvala lepa, predsedujoči. To je uh, razprava, ki nas je kar potrla. Kaže, da smo vsi pod uh, velikim pritiskom, ko poslušam uh, češkega kolega. Ja, seveda smo uh, pod pritiskom, vsi smo pod pritiskom. In tu govorimo o tem, da moramo biti odgovorni in tako dalje. To seveda drži, govorimo o tehničnih vidikah, ker smo modri in tako dalje. Ampak mislim, da se tu postavljata dve vprašanji, ki sta zelo resnega značaja. Prvo vprašanje. Če komisija ne spoštuje svojih lastnih eh, ocen učinka, kakšna je vrednost teh ocen učinka? Kakšna je vrednost uh, postopka odločanja v komisiji, če komisija sama ne spoštuje svojih ocen učinka. Prav tako moramo govoriti tudi o tem. Drugo vprašanje pa je naslednje. Če komisija v postopku odločanja eh, vnaša nedoslednosti in to se tu dogaja, ali moramo to spoštovati in nadaljevati na ta način? Ne vem, ampak mislim, da ne. Smo razumni in kot je Matijas Grote povedal, bomo o tem razpravljali in se bomo odločili, kakšna bo naša odločitev. Ampak mislim, da se ta razprava ne sme na ta način končati. In na to, kasneje, ne glede na to, kakšna bo naša odločitev, če bomo to podprli ali ne. Torej, ne glede na to, kakšna bo odločitev, moramo razpravljati o tem, kako je mogoče, da komisija ne spoštuje lastnih ocen učinka. To je zelo resno vprašanje. Hvala. Grazie, Hvala podpredsednik Poc. Zdaj pa Rada bi se zahvalila uh, gospodu Aikutu za uh, njegovo rezolucijo. Torej, moramo uh, se uh, upreti temu, tem premestitvam uh, emisij. Mislim, da ni nobenega uh, nobeno čudo to, da, eh, se, eh, znašli, da smo se znašli v tej situaciji, glede na to, da komisija skriva rezultate lastnih ocen učinka. In eh, občutek imamo, da edine inovacije, ki zanimajo komisijo, so inovacije pri številkah. 30 evrov na tono je cene ki eh, ni povezana z realnostjo in to predstavlja zelo veliko obremenitev za težko industrijo in pa tudi eh, potrata davkoplačevalcega denarja. Torej, ETS eh, e je čisto jasno zaznamovana z velikimi napakami in nima nobenega smisla in komisija bi morala to svoj ugled popraviti, ne pa da se izogiba kritikam ets eh, e eh, je imel eh, za namen ne subvencioniranje težke industrije, temveč zmanjševanje obsega emisij in komisija naj ima to v mislih. Hvala. Hvala. Garcia Perez. Hvala lepa, predsedujoči. Mislim, da intervencije, ki smo jih slišali strani različnih eh, skupin, eh, kažejo na kompleksnost eh, tega vprašanja. Kar še drži je tudi to, da imamo tu zelo pomembno tehnično komponento, ampak na koncu gre za politične odločitve. Ne bomo razločevali med političnim in tehničnim vidikom, kaj ti odločitev, ki jo bomo tu sprejeli kot odbor v tem parlamentu, tudi če je tehničnega značaja, bo imela odločitev. Bo imela imela učinke, ki bodo političnega in socialnega značaja. In zato je treba upoštevati to kompleksnost v celoti. E, komisija e, ne sme e, imeti nobenega dvoma v to, da si mi prizadevamo za inštrumente boja proti podnebnim spremembam, ampak moramo pa biti zelo previdni pri izvrševanju tega sistema, ki mora biti dovolj porožen. Treba se je izogniti eh, vsem izkrivljanjem cen zaradi eh, emisije eh, CO2 in treba je tudi videti, kakšne so kakšne so prednosti tega kriterija. To bi imelo politične prednosti in zato bi bilo treba tudi ugotoviti, da ta rezolucija, ki je predlagana, eh, pomembno posega v razporeditev sektorjev in tudi eh, spreminja eh, druge vidike, kot naprimer osnovno ceno 30 evrov. To bo imelo učinke tudi na druge vidike, na obnašanje te industrije, ki se je, ki je itak že v situaciji, ki je težka. Sama se strinjam za ustrezno ceno za eh, ta sektor, ampak eh, treba je tudi ugotoviti, eh, da potrebujemo zelo prožen sektor. In glede se znama premestitev emisij, kot sem že povedala, mislim, da to predstavlja tveganje za industrijo, to lahko oslabi industrijo in to uh, ima lahko tudi negativne učinke za naš boj proti podnebnim spremembam, torej toliko uh, o zaskrbljenosti, ki uh, povzročajo ti dokumenti, torej kot je uh, povedal že gospod Grote bomo uh, imeli na, uh, naprej še razpravo znotraj skupine v zvezi s končno odločitvijo. Hvala. Grazie, Hvala. Zaključili smo z prispevki. Mislim, da ni nikogar več. Gospod Bergman, v imenu komisije, ki bo odgovoril na vprašanja, ki so jih postavili kolegi. Izvolite. You, hvala lepa, gospod predsedujoči, in hvala, da ste mi dali priložnost za nekaj pripomp. Torej, to je jasno eh, zelo žgoča tema in eh, lahko vam tudi v informacijo povem, da direktiva, ki je osnova za to odločitev, eh, tudi predvideva, da je treba eh, ta seznam sprejeti po razpravi v Evropskem svetu. Torej, ko je bila ta odločba vključena v direktivo, je bilo že jasno, da bo to pomembno vprašanje za industrijo in za družbo nasploh. Torej, nekaj besed o ceni učinka res je da je bila ta ocena pripravljena in da je bila posredovana državam članicam ki so o tem razpravljale in naj povem da so se države članice eh, skoraj soglasno eh, strinjale s tem ukrepom, torej samo ena država se je vzdržala. Prav tako so o tem razpravljali tudi člani Evropskega parlamenta, torej eh, nikakor ni naš namen, da bi to skrivali pred člani Evropskega parlamenta kajti eh, evropski poslanci so že ocenili ta eh, predlog eh, sklepa. Seveda imamo celo vrsto gospodarskih in političnih argumentov, imamo pa tudi pravni pregled in direktiva ETS nas tudi obvezuje k preoblikovanju tega seznama. Najprej je pomembno, da imamo eh, zelo eh, veliko eh, novih podatkov, torej zbiranje podatkov, kajti direktiva nas, nas veže na zbiranje podatkov za zadnje tri leta, kar pomeni, da imamo zelo veliko novih podatkov, ki jih treba obravnavati. Eh, in eh, kar se tiče izračuna, torej, eh, če želimo neko podjetje postaviti na seznam, potem je treba izpolniti celo vrsto različnih kriterijev. Mi smo se odločili za ceno 30 evrov na tono CO2, to se zdi morda zelo visoka številka, ampak to smo uporabili že prejšnjič in razlog za to je bil ta, da je bilo iz ETS direktive zelo jasno razvidno, da je treba uporabiti ceno, ki je predvidena v svežnju, da podnebje 2020. In to je, ta določba še vedno obstaja v tej eh, direktivi in sprašujemo se, torej z pravnega vidika, ali moramo uporabiti eh, to številko ali eh, številko, ki lahko izhaja iz najsodobnejših podatkov torej obe možnosti eh, sta odprti, zato smo naredili to oceno učinka eh, in eh, prišli smo do drugačnih cen, ki se uporabljajo. In spraševali smo se tudi, kakšen bo učinek za ta seznam sektorjev v postopku. Torej, to je sedaj privedlo do zaključka da bi bila cena 16,5 evrov eh, verjetno boljša eh, možnost, ampak istočasno v oceni učinke je zapisano, da so ti sklepi eh, lahko tudi spremenjeni v kontekstu spremenjene politike. In kot veste, nas, v januarju je komisija predložila nekaj pomembnih predlogov na področju uh, energetike in uh, podnebja. Pripravili smo um, eh, cilj 40 odstotkov v novem predlogu uredbe. To je bila zelo težka odločitev, težko je prišlo do um, soglasja. In komisija je prav tako tudi predlagala um, poseben sklad, rezervni sklad za um, stabilnost na trgu. In uh, tu je bilo tudi precej razprav o uh, zamitem backloadu. In takrat uh, je bila uh, cena 3,4 in se je nižala. Potem uh, se je ta cena zvišala, sedaj je približno na 6,7. Torej, sedaj imamo uh, drugačni uh, politični okvir, torej ni bilo vse sprejeto, ampak um, upanje še vedno obstaja. Torej, to je bil uh, kontekst uh, takrat in takrat je bilo tudi odlo odločeno, da je stabilnost industrije pomembna in uh, 30 evrov bi bilo še vedno z pravnega vidika pravilna uh, cena in še vedno uh, uh, skladno z direktivo in države članice se, so se praktično soglasno s tem strinjale. Uh, seveda, Evropski parlament uh, ima obveznost, da to pregleda, to tudi delate in če bo, do, če bo ta ugovor uspešen, potem uh, težko rečem, kaj se bo zgodilo. Komisija bo morala pripraviti nov predlog. Uh, kot je rečeno, bomo morali pripraviti nov seznam, kajti opcije nobenega seznama ni. Torej, seznam moramo imeti. Uh, Eh, to predstavlja kar nekaj tehničnega dela političnih razprav in zaenkrat eh, ne moremo predvideti, koliko časa bo to trajalo. Naj še nekaj omenim v zvezi z tem, da nismo upoštevali tega, kaj se dogaja drugot po svetu, torej to smo naredili. Eh, pogledali smo si eh, situacijo v Islandiji in v Lihtenštajnu, pa tudi v drugih državah, eh, ampak to ne posega v izvrševanje teh pravil. Torej, ne moremo upoštevati tega, kar se bo morda zgodilo v prihodnosti. To ne more biti predmet našega odločanja in postopka odločanja. Sem odprt za vprašanja, je pa to vse, kar sem želel povedati. Mr. Gott. Gospod Kroč. Ja, Eno vprašanje. Povedali ste, da ne veste, koliko časa bo trajalo, če danes potrdimo ugovor. Kaj pa dobički? Veliko je analiz, veliko je bilo preiskav. kaj pomeni za dobičke, če delamo z 30 evri ali pa 16,50. Nam lahko pojasnite to in ali nam lahko tudi malo več poveste o časovnici. Povedal sem, da morajo podjetja do aprila 2016 pridobiti kupone. Nam lahko potrdite, ali to drži ali ne. Nam lahko poveste, skratka, koliko časa bo to trajalo? Da zdaj je trajalo zelo dolgo, da je komisija pripravila predlog. In to je zdaj temeljna pravica parlamenta. To je naša naloga, da ugovarjamo zakonodaji, če se ne strinjamo ali če so nejasnosti. Tu je veliko nejasnosti. Ampak morda eh, lahko z vašim odgovorom poveste nekaj več v zvezi z datumom z dobički in kdo plačuje za te? Ali so to potrošniki na področju dobave energije ali so to davkoplačevalci? Morda lahko kaj več poveste s tem v zvezi, zato da bomo imeli več podatkov in bomo lahko bolj obveščeno glasovali. Gospod Eckhout potem pa komisija zaključi svojim odgovorom. Um, <clears throat> tudi sam imam eh, nekaj pripomb in vprašanj, eh, ker ti ni bilo vse povsem jasno. Torej, eh, govori ste o spremembah politične scheme, to drži, ampak znotraj ocene. Uh, Eh, učinka na strani triintrideset vključujete tudi te eh, cene ki se navezujejo na backloading. Eh, to je bilo že vključeno v izračun to mora biti jasno in drugič eh, predloge o katerih govorite naprimer um, eh, svežen dvajset dvajset in drugo torej eh, vse to se bo začelo leta dva tisoč enaindvajset ampak sedaj pa govorimo um, o premestitvah emisij do dvajset uh, dvajset se pravi vsi ti novi predlogi se nanašajo na obdobje po letu dvajset dvajset medtem ko sedaj mi govorimo o obdobju do leta dvajset dvajset torej tudi glede tega tega moramo biti jasno. Eh, na, ta, na to pravite, da potrebujemo čas za seznam za premestitev emisij. Torej, veseli me, da uh, slišim, da boste pripravili nov seznam, kajti to želimo, nov seznam. Ampak um, Eh, torej eh, želeli bi vseeno vedeti, koliko časa bo to trajalo. Govorili ste tudi o političnih razpravah, ampak to, se, to nas sedaj ne zanima. Z tehničnega vidika lahko to naredite jutri, zato ker v oceni učinka ste že izračunali nove dohodke oziroma um, privarčevan eh, denar za države članice, če eh, številko nadomestite z 16,5, eh, torej sedaj govorite o teh številkah 5,0 in tako dalje milijard evrov, torej o tem govorite v, vaših, v vaši oceni učinka. Torej to z tehničnega vidika lahko zelo hitro sprejmemo, z političnega vidika lahko to traja dlje, ampak to je delo politikov. Mene zanima, koliko časa bi to trajalo z tehničnega vidika. In še nekaj, glede lobijev. Torej, za kolege, ki jih skrbi teh 30 evrov, bi uh, želel uh, povedati naslednje. Torej, vsakič, ko govorimo o reformi ETS-a, o pregledu ETS-a, uh, Eh, in eh, vsi ki vas skrbi da se bo kaj zgodilo s tem sistemom naj povem da vsi v tem lobiju eh, uporabljajo argument da že delamo na osnovi 30 evrov ko pa govorimo o backloadingu pa je govora o um, zviševanju iz 5 na 6 evrov ampak pri investicijah pa to izračunamo na osnovi 30 evrov torej katere številke sedaj v, eh, uporabljamo ali eh, uporabljamo številko pet šest ali trideset in če eh, uporabljamo pet šest potem zakaj je govora o backloadingu Torej, politiki morajo biti dovolj jasni, poslovneži so bolj koherentni kot lobisti in zato, se, zato je treba tudi spregledati te argumente lobistov. Zdaj pa besedo dobi komisija za končni odgovor. Okay, so, on... Dobro, hvala lepa za besedo. Torej, kdo eh, je tu, kdo koristi in kdo izgubi pri teh eh, novih seznamih, pri krajšem seznamu. Torej, pri eh, krajšem seznamu imamo manj brezplačnih alokacij posameznim sektorjem. In, uh, to, ti dodani, dodatni prihodki bodo šli državam članicam v prihodnosti. Prav tako smo razpravljali tudi o eh, teh eh, korekcijskih eh, faktorjev, ki bodo lahko koristili tistim, ki bodo ostali na seznamu, ampak to ni povsem gotovo in seveda če imamo manj brezplačnih alokacij, potem pomeni, da bodo industrije verjetno želeli te eh, stroške nadomestiti, prenesti na. Uporabnike, to pomeni, da bodo storitve eh, oziroma proizvodi eh, višji, to pomeni, da bodo lahko delničari tu eh, izgubili nekaj dohodkov. Torej, eh, težko je ugotoviti, kakšen, kakšne bodo eh, kakšni bodo učinki eh, krajšega seznama na poslovne modele posameznih eh, podjetij. Torej, vi imate seveda pravico zavrniti te argumente, ampak eh, kar se tiče časovnice, o kateri eh, je bilo govora, torej res je, da imamo vse podatke, torej nov seznam bi lahko pripravili hitro, ampak tu je treba počrtati to, da v ETS direktivi imamo možnost, da se na seznam eh, doda tudi podjetja na osnovi eh, dodatnih kriterijev, torej bolj prožnih kriterijev in eh, tu gre sedaj za eh, bolj kvalitativne eh, kriterije. Če imamo krajši seznam, pomeni, da bo do kriterij, ki bo uporabljeni kvalitativne narave in za uporabo teh kriterijev potrebujemo več časa in to je ta element negotovosti, torej ne vemo natančno, kako bo to delovalo v praksi. In eh, kot je poročevalec povedal, eh, res je, da je backloading bil tudi vključen v eh, izračun cene, to drži, ampak to je šlo zlasti za nove predloge, ki so bili vloženi in res je, da MSR in pa um, okvir 2020, to se nanaša na uh, to obdobje eh, in eh, to je bilo pripravljeno, torej te določbe so bile pripravljene v obdobju, ko je bila verodostojnost ETS-a na zelo nizki ravni. Upam sedaj, da sem odgovoril na vsa vprašanja. Eh, Hvala lepa. Mislim, da smo opravili zelo široko razpravo. Seveda pa bodo skupine potem lahko še podrobno pravile svojo oceno. Spomnil bi vas, da bomo o tem glasovali danes popovden, ko bomo nadaljevali. Zdaj pa prehajamo na skupno razpravo o točkah 7 in 8. Gre za ugovor v skladu s členom 106 uredba komisije o nadomestitvi priloge 3 k direktivi 2008-98 Evropskega parlamenta in sveta o odpadkih in razveljavitvi nekaterih direktiv. Točka 8 je tudi ugovor v skladu s členom 106, gre pa za sklep komisije o spremembi odločbe komisije 2000 skozi 532 o seznamu odpadkov. Za oboje besedo dajem gospe Köstinger, ki je bila poročevalka. Potem pa bomo opravili še krok izmenjave mnen. Izvoli. Ja, dank, Hvala, gospod predsednik, na kratko glede ugovorov. Oba bom obravnavala skupaj, namreč vem, da smo že pod časovnim pritiskom. Pri prvem gre za spremembo priloge 3 zato, da se spremenijo lasnosti mm, odpadkov pri uredbi o razvrstitvi. Odpadkov pri drugem ugovoru pa gre za to, da upoštevamo nevarne odpadke. Najprej pri prilogi 3 okvirne direktive o odpadkih in sicer gre za, za nevarnost relevantne značilnosti in sicer gre za konkretne snovi, ki jih poznajo tudi države članice. Kot drugo, ni mejnih vrednosti in postopkov, kar seveda onemogoča eh, izvajanje okvirne direktive in To pomeni tudi, da pravzaprav dobimo absurdne situacije. Vidimo tudi, da imamo ekotoksično značilnost, ki je bila povsem izuzeta in ki jo bo komisija šele ocenila kasneje in je to podvrženo tudi nacionalni definiciji posameznih držav. Potem pa m, mm, nevarna značilnost HP 14 to tudi pomeni pri biomasi, potem pri kogeneraciji uporabi lesa, potem kalcijev hidroksid. Po postopku karbonizacije vidimo, da so ti odpadki enostavno ne nevarni in to ne more biti v našem interesu. Potem drugi ugovor se nanaša na oznako nevarnosti in tu imamo tri dodatke. Prvič kovinsko živo srebo, potem delno stabilizirajoče živo srebo. Vidimo pa tudi, da to, kar je bilo unešeno, sploh ni bilo nujno. Namreč vidimo, da je do sedaj to področje bilo že dovolj urejeno z direktivo, ki je govorila o odpadkih, ki vsebujejo to živo srebro. To pa pomeni, da že sedanji predsednik prekinja. Prosim, da upočasnite svoje branje. Skratka, to sedaj pomeni, da teh kot ne bo več možno dodeljevati in to pomeni, da bomo tu dobili sedaj neko dvotirnost in države članice bodo seveda uh, tu imele diskrecijsko možnost odločanja. To je zadeva, ki je zelo tehnična, zelo kompleksna in zelo me zanima, kaj bo s tem v zvezi imela povedati komisija. Grazie. Hvala lepa. Zaenkrat smo dobili samo prošnjo gospe Meissner. Izvolite. Hvala lepa. Ja, lahko rečem, da skupina Alde ne bo podprla tega ugovora, namreč eh, definicija v prilogi 3 je po našem mnenju natačnejša in bolj uporabniku prijazna. Kolegica Kostneger pa tega ni povedala, namreč pravijo, da bi vse skupaj morali obravnavati z več eh, časa. Tega časa pa ni in vidimo, da Avstrija začne nekaj novega, drugi pa ne. To ni neizvedljivo, nesmiselno. Tako da ravno zato, ker gre za zelo tehnične stvari, to so stvari, ki smo jih prepustili komisiji, strokovnjakom, naša skupina tu ne vidi nobenih težav in da bi sedaj uložili ugovor, to pravzaprav ni prav. Vidimo tudi, da moramo v končni fazi upoštevati tudi mednarodno zakonodajo in to, kot rečeno, s tem smo se zelo ukvarjali, menimo pa, da komisija lahko mirno dela naprej in tega ugovora ne bomo podprli. Grazie. Hvala lepa. Če ni nobenih drugih prošen, besedo dajem kar komisiji, da odgovori. Thank you, <clears throat> Mr. Chairman. My name is. Julio Barcia Gorges je moje ime, hvala lepa. Trenutno sem VD direktorja zadolžen za zeleno gospodarstvo. Par uvodnih pripomb rad bi povedal. da oba usnutka uredb. Kam eh, avto se bi. Glede nevarnih odpadkov nista prišli kot strela z jasnega. Več kot pet let intenzivnega dela se skriva za tem, več kot deset ekspertnih sestankov. V odboru za odpadke smo se posvetovali, opravili posvetovanja z deležniki in predvsem vsebinske tehnične ocene. Tehnična kompleksnost besedila je zelo velika, ampak videli smo, da večina deležnikov podpira osnutek uredb in tudi v odboru smo dobili jasno večino držav članic, ki so bile za. 24 glasov za smo dobili za obe uredbi samo tri države članice, Avstrija, Grčija in Poljska, so glasovale proti in to iz različnih razlogov. Zdaj pa, če dovolite, želim obravnavati argumente, ki jih je predložila gospa Kostingerjeva v svojem ugovoru. Opravičujem se, ker gre za zelo kompleksno zadevo in mislim, da je zelo pomembno, da odbor dobi vse potrebne informacije, da se odloči. Moj prispevek bo zato precej dolg in podroben, za kar se opravičujem že vnaprej. Kar zadeva nevarne značilnosti, v predlogu sklepa imamo tri argumente. Prvič, rečeno je, da je komisija presegla svoj mandat pri dopolnitvi priloge 3 k direkt, okvirni direktivi odpadkih v luči tehničnega in znanstvenega napredka. Vendar pa komisija, pa tudi odbor za odpadke je to podporil. Torej, komisija namerava narediti nekaj bolj mehaničnega kot zgolj prilagoditev. Nevarne značilnosti v zakonodaji o odpadkih prilagajamo temu, kar je zapisano v zakonodaji o kemikalijah. Nevarne značilnosti so sedaj navedene v uredbi z leta 2008 o klasifikaciji, oznakah in pakiranju nevarnih snovi. Tu je govora o znanstvenem in tehničnem napredku, zato se zakonodaja o kemikalijah prilagaja harmoniziranemu sistemu EU o klasifikaciji. Drugi argument je ta, da je odbor za odpadke predložil enotno mnenje za oba osnutka uredb, vendar menim, da ta argument nima nobene teže. Namreč odbor je obe mnenji predložil, imeli smo dve glasovalni listi in tudi dva vnosa v registru komitologije. Res je, da se je glasovalo istočasno o obeh predlogih, vendar samo zato, ker sta oba neločljivo povezana. To je bilo tako očitno, da ni nihče nasprotoval, tudi tisti ne, ki so glasovali proti. Mislim, da je to tudi razlog, zakaj imamo danes skupno razpravo. Pa še glede vsebine. Rečeno je bilo, da so opredelitve pojmov v osnutkih ohlapne, odprte za tolmače in da to lahko povzroči eh, pravno negotovost. Vendar pa so nevarne značilnosti zdaj opredeljene bolj natančno. Opredeljene so v osnutku uredbe in to veliko bolj natančno kot zdaj. In tudi vključitev kot o nevarnosti, odpravlja pravno negotovost. Rečeno je, da opredelitev pojmov za HP14 vključuje tudi gradbene odpadke in prah iz sežiganja. Vendar pa to ni prevladojoče stališče med strokovnjaki in seveda to stališče, ta ugovor, ni naletel na odobravanje večine v odboru za odpadke. Vendar pa bo komisija to vprašanje obravnavala in tudi z dokumentom, ki ga nameravamo objaviti, bomo jasno povedali, da ti odpadki, ki nimajo, kjer ni videti, da so to nevarne značilnosti ali pa da so ti izdelki dražeči zato, ker je prišlo do karbonizacije, teh se ne bo smatralo kot nevarnih. Osnutek uredbe naj bi tudi ne imel um, definicije ekotoksičnosti. Vendar pa imamo definicijo, zato tudi ni pravnega vakuma. Čeprav bo komisija opravila študijo, da oceni, eh, kakšne so možnosti učinka. V predlogu resolucije je napisano, da bodo države članice morale prilagoditi svojo zakonodajo dvakrat, zdaj in kasneje, po opravljeni oceni nevarnih značilnosti za HP14. Ampak naš namen je predvsem ta, da dosežemo učinek, ki bo neposredno veljav in ki ne bo zahteval nobenega prenosa, nobene transpozicije. Ugovor tudi temelji na argumentu, da ni bilo ocene učinka. To je postopkovni ugovor, vendar pa bi rad poudaril, da celostna ocena učinka ni zahtevana v komitologiji. Lahko pa povem, da je bila opravljena ocena učinka dokumentov, na katerih temeli ta osnutek in veliko je tehničnih dokazov, vključno stališči deležnikov. Tudi to vse smo zbrali v petih letih pripravljalnega dela. Če sedaj preidem na osnutek uredbe, ki dopolnjuje seznam, glavni cilj v predlogu resolucije je ta, da bi komisija morala predlagati bolj radikalno prenovo seznama odpadkov. Dejansko smo tudi razmišljali o tem, to smo proučili, opravili leta 2008 študijo in predlagana je bila popolnoma nova struktura za seznam odpadkov, vendar pa smo kasneje zavrgli to možnost, Jasno je bilo, da nacionalni predstavniki niso želeli radikalnih sprememb enostavno zato, ker bi stroški prilagoditve novemu seznamu bili preveliki, veliko večji, kot bi bile koristi. Glede vsega ostalega pa se bojim, da argumenti predstavljeni v predlogu resolucije kažejo na nerazumevanje tega, kako deluje seznam odpadkov v praksi. Na tem seznamu imamo absolutne vnose in opredeljujemo odpadke, ki morajo biti določeni kot nevarni ali nenevarni. Potem imamo odpadke, ki jih moramo oceniti od primira do primira, da lahko določimo, ali vsebujejo nevarne snovi. In imamo tudi mehanizme, ki omogočajo prožnost v sistemu. Ti mehanizmi, ki so odraženi tudi v okvirni direktivi za odpadke, omogočajo državam članicam, da opredelijo nenevarne podatke, To so tudi glavne značilnosti v sedanjem sistemu. Vse države članice so z izjemo Avstrije zadovoljne s tem, da ohranimo ta temeljni okvir. Ne vem, kakšen sistem želi Avstrija vzpostaviti, jasno pa mi je, da bi strukturne spremembe zelo ovirale delovanje tako gospodarsko kot okoljsko gledano. In ne nazadnje, slišali smo, da bi nove nevarne značilnosti naj ne bile upoštevane pri dopolnjevanju seznama odpadkov. Konkreten primer je po predlogu resolucije podan, vendar pa bi morali to označiti kot nevaren odpadek in označiti zvezdico. Študije in analize, ki so bile opravljene pred dopolnitvijo, pa ne kažejo, da bi pregled nevarnih značilnosti naj imel večji učinek na seznam odpadkov. Pa še kar zadeva konkreten primer baterij, naj povem, da naj bi baterije oziroma akumulatori že danes kazali nevarne značilnosti. In če si pogledate zapisnik odbora za odpadke, boste videli, da je komisija že pristala na to, da opravi pregled vnosov na seznamu odpadkov, ki se začne dejansko z akumulatorji, pri čemer bomo dejansko uh, opravili razpravo z državnimi članicami v matičnem odboru. Ob koncu, gospod predsednik, prosim ta odbor naj ne podpre obeh ugovorov. Prepričani smo, da sta oba osnutka uredb jasna in predlagata veliko izboljšavo v primerjavi sedanjo situacijo. Drugič, če bosta predloga resolucije sprejeta, se bomo znašli v situaciji nedoslednosti v naši zakonodaji. Namreč prišlo bo do nedoslednosti za uredbo CLP, ki bo stopila v polno veljavo in po drugi strani imamo okvirno direktivo za odpadke. In ne nazadnje, na ta način ne bi mogli spoštovati naših mednarodnih obveznosti, ki smo jih sprijeli s konvencijo o živem srebru. Ena od sprememb, ki jo predlagamo, je namreč namenjena ravno zagotavljanju tega, da bomo odpadke, ki vsebujejo živo srebro, obravnavali kot nevarne odpadke. Lahko pa vam dam vsa zagotovila, da je komisija pripravljena opraviti še dodatno delo. Mi bomo objavili smernice. Glede obojega, zagotovili bomo tudi uporabo, dosledno uporabo obeh seznamov. Vsekakor bomo nadaljevali z našim delom glede nevarni značilnosti HP14, ekotoksičnost in tudi na področju akumulatorjev. Hvala lepa in hvala tudi za pozornost pri tej dolgi in zapleteni izjavi. Hvala lepa. Tudi mi se zahvaljujemo komisiji za to razlago, ki je bila zelo poglobljena. Zdaj pa mislim, da ni Nič več na našem dnevnem redu za dopoldanski del sestanka. Vidimo se torej popoldan ob treh, ko bomo nadaljevali z delom odbora.